obvestila oziroma se upravičuje predsednik. Belgijske oblasti so me obvestile, da je Jean-Claude Marco bil imenovan na mesto, ki je neskladno po členu 7.4 s poslovnikom v skladu s členom 4.1 poslovnika bo, se bo odpovedal temu sedežu, temu mestu. 16. julija se je že odpovedal temu mestu. Bolgarske oblasti so me obvestile, da je gospa Jeleva bila imenovana za ministrico za zunanje zadeve 22. julija 2009. Gospe Želevi, čestitamo. Tudi ta funkcija je neskladna z mestom poslanca v tem parlamentu. Po členu 7.1 glede volitev predstavnikov v Evropski parlament s splošnimi volitvami in v skladu s pravilom 4.1 poslovnika. Eh, je torej ta položaj neskladen in Zato se je gospa Želeva odpovedala svojemu položaju poslanke v tem parlamentu. Zdaj pa informacije za vse poslanke in poslance. Belgijske oblasti so me obvestile o imeni, imenovanju gospoda Tarabelija na mesto gospoda Dukroja s 16. julijem 2009. Bolgarske oblasti pa so me obvestile, da bo gospa Pačeva nadomestila gospo Želevo. Tu uh, eh, se je zgodilo 24. augusta po členu 4 oziroma 3.4. Gospod Tarabela in gospod Karačev bosta Eh, tukaj zasedla svoje mesto in bosta s tem dobila tudi vse pravice, ki so s tem povezane. Seveda, če sta podpisala pisno izjavo, da nimata nobenih drugih funkcij, ki bi bile neskladne s položajem poslanca v Evropskem parlamentu. Vodja skupine konzervativcev in reformistov me je obvestil, da je gospod Macmillan Scott uh, prenehal biti član te skupine. In to se je zgodilo 21. julija 2007, 2009, se upravičujem. Evropska ljudska stranka in skupina socialistov in demokratov ter skupina zelenih, konzervativcev in reformistov ter skupina svobodnih evropskih demokratov so eh, spremenili svoje ime.